najprej izjavo o boju proti sidi v svetovnem merilu oziroma proti virusu HIV-AIDS. Naj vam povem, da bomo imeli potem najprej na vrsti govornike v imenu političnih skupin in ne bo postopka catch the eye. Gospod Dali, izvolite prosim v imenu komisije. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo sem vesel, da sem lahko tukaj z vami. O priložnosti svetovnega dneva boja proti AIDS-u